kolegice in kolegi predlagam da nadaljujemo z delom strani skupine evropske ljudske stranke in strani skupine zelenih sem prejel naslednja dva predloga za imenovanje pri odboru za vprašanja ženskine enakopravnost spolov naj bi imenovali gospod Konstantin Legrip, pri delegaciji za mešano parlamentarno komisijo z Hrvaško pa gospod Kornelisen. Nihče ne nasprotuje tema dvema imenovanjima, tako da je to potrjeno. Oziroma, če se ne motim, želi nekdo postopkovno, gospod. Deva. Gospod predsednik, glede na potres na japonskem in glede na trpljenje na japonskem, se vam ne zdi, da bi bilo primerno, če bi v tem parlamentu izrazili solidarnost s japonskimi prebivalci in izrazili sožalje in imeli minuto molka. Proše uvage, proše uvage. Gospe in gospodje, Prejšnji teden je potekal sestanek vseh članov parlamenta.